take a seat, we can start. Prosim, če sedete, da bi začeli. Okay. Good morning, good morning, möchte Sie. Dobro jutro, naj vas prijazno pozdravim in eh, če bi koordinatorji prosim razmišljali o naših odločitvah, pa vam popovdne boste do 12. morate povedati, koliko se strinjate. Zdaj bomo glasovali, da prosim, če uporabite glasovalne kartice. In prvo glasovanje je kulturna razsežno zunanjega delovanja EU. Ali bi morda gospa Šake še kaj rada povedala? Hvala lepa, Doris. Samo zahvalila bi se rada kolegom za konstruktivno sodelovanje ob tem pomembni temi in to je sporočilo službi za zunanje delovanje in komisiji v celoti, zato da bi komisarji tu sodelovali, da bi EU aktivno delovala na tem področju v Evropi in da bi izkoristili ta, to kulturno raznolikost najširše, kar se da. Najlepša hvala. Nas začnimo. Prvi odstavek, ustna sprememba, kdo je za, kdo je proti, zadržani, sprejeto. 40. Kompromis ena. Za, proti, zadržani, sprejeto. 46, 43, kje pa je to? 43, kje je to? 43. Za, proti, zadržani, zavrnjeno. 47 za, proti, zavrnjeno, sprejeto. 48 za, proti, zadržani, sprejeto. 49 za, proti, zadržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, zadržani. Zdržani sprejeto. 54 za, proti, zdržani sprejeto. Bom kar, se pravi čujem, bom po angliško nadaljevala. Tretji kompromis za, proti, zdržani, za, proti, zdržani sprejeto. 59 za, proti, zdržani sprejeto zavrnjeno. Četrti kompromisni predlog za, proti, zdržani, sprejeto. Peti kompromisni predlog za, proti, zdržani, sprejeto. 69 za, proti, zdržani, sprejeto. 70 za, proti, zdržani, sprejeto. 71 za, proti vzdržani sprejeto. Ustne predlog spremembe 2 za, proti vzdržani. Tu moramo preveriti. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Kaj se zdaj tu dogaja? Zopet ena kartica ne deluje. Ne deluje, enako kot pri kosti. Pozačnimo ponovno. Glasujemo za ustno spremembo dve. Konec glasovanja. Zdaj bom preštela to, kar je na ekranu. 14 za, 10 proti, potem kosta 11 in vi, aha, vaša zdaj deluje. Dobro, 15 za, 10 proti, sprijeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprijeto. 77 v dveh delih. Prvi del. Za proti, zdržani, zavrnjeno, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 78 za, proti, zdržani, sprejeto. 72 za, proti, zdržani, sprejeto. 79 za, proti, zdržani, pregledujemo elektronsko, glasujemo konec glasovanja. 13 za, 13 kosto za, 10 proti sprejeto. 80 za, proti vzdržani sprejeto. 81 je enako in 82 ne, za proti vzdržani sprejeto. 83. Ne. 87. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, glasujemo za 87. predlog spremembe. Konec glasovanja. Osem za, sedemnajst proti, zavrnjeno kompromisni predlog sedem za proti vzdržani sprejeta. 101 za proti vzdržani sprejeto. 98 za proti vzdržani sprejeto. 1, 102 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za proti vzdržani sprejeto. 100 za proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 9 za, proti, zdržani, sprejeto. 107 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za, proti, zdržani, sprejeto. 113 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 114 za, proti, zdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. 115 in 16 isto za proti vzdržani preverjamo. 15. 115. Glasujemo. 115 je to. Konec glasovanja. 20 za, 6 proti, sprejeto. Kompromisni predlog 11. Za, proti, zdržani, sprejeto. 122. Za, proti, zdržani, sprejeto. 123. Za, proti, zdržani, zavrneno. Ne, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 11 za, 14 proti zavrnjeno. 124 za, proti, zdržani. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 11 za. Kosta? Kosta? Ste proti? se proti, 12 za, 14 proti, zavrnjeno. Kje smo zdaj? 125 za, proti, zdržano, sprejeto. 126 za, proti, zdržani, sprejeto. 127 za, proti, zdržano, sprejeto. 128 za, proti, zdržani, sprejeto. 1,29 za proti vzdržani sprejeto. 130 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 12 za proti vzdržani sprejeto. 135 za proti vzdržani zavrnjeno. 137 za proti vzdržani sprejeto. Ne. Ja, sprejeto, sprejeto. Re. Torej, 137 elektronsko glasujemo. Za konec glasovanja. Sprejeto. Ste vi za? Torej 15 proti 13. A? Se upravičujem, ampak sprejeto. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, če preverjamo elektronsko, glasujemo. Kaj pravite? Konec glasovanja. 15 proti, 11 za. Ja, opravičujem se, ampak, drage gospe, to je stroj. 138 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 136 za, proti, zdržani, sprejeto. 140 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 155 za, proti, zdržani, sprejeto. 141 za, proti, zdržani, sprejeto zdržani, zavrnjeno. 142 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 143 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 144 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 145-146 sta identična za, proti, zavrnjeno, sprejeto, zadržani, sprejeto. 147, ne, 150. 150 za, proti, zdržani, sprejeto. 151 za, proti, zdržani. Preverjamo elektronsko glasovanje za 151. Konec glasovanja. prejeto 19 proti 9, 152 za proti vzdržani zavrnjeno, 153 za proti vzdržani. 153 je to, 153. Sem videla sprejeto, 154 za proti vzdržani zavrnjeno. Zavrnjeno. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159 za, proti, vzdržani, sprejeto. 160 za, proti, vzdržani, sprejeto. 161 za, proti, vzdržani, preverjamo. Glasujemo za 161. Konec glasovanja. 15 proti 13 sprejeto. 163 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 164 za, proti, zdržani, sprejeto, 166 za, proti, zdržani, glasujemo elektronsko, 166. Konec glasovanja. Za. Kaj zdaj, ko sta si proti? Torej 13 proti 13 zavrnjeno. Ne, 13-13 je zavrnen predlog. Ali meni kdo drugače? Ne. Mislim, da je to pravilo. Ni to moje, ni to moje znajdba. Torej, ne bi, kost, ne bi smela koste vprašati, potem je bila zadeva jasna. 165 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 167 za, proti, zdržani, sprejeto. Ustna spre, pre, ustni predlog spremembe 4. Za, proti, zdržani, sprejeto. 169 za, proti vzdržani, zavrnjeno 170 za proti vzdržani sprejeto, 171 za proti vzdržani. Kosta, proti svojo lastnemu predlogu si? Še enkrat, še enkrat. Ne me jezit. 171 za. Odlično. Ni bilo tako predtem. Morda pa sem prehitra. 172 za proti zdržani sprejeto. 174 za proti zdržani zavrnjeno. 175 za proti zdržani zavrnjeno. 176 v dveh delih, prvi del za proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 177 za, proti, vzdržani, sprejeto. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni predlog spremembe 5, 179 za, proti, vzdržani, sprejeto. 180 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 181 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 182 za, proti, zdržani, sprejeto. 183 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 13 za, proti, zdržani. Zdržani sprejeta. 188 za, proti zdržani. Glasujemo elektronsko za 188 predlog spremembe. Konec glasovanja. 19 za, proti 8 sprejeto. 189 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 14 za proti vzdržani sprejeto. 13 za proti vzdržani. Ni jasno, elektronsko glasujemo za 13. predlog spremembe. Konec glasovanja. 17 za in sako 111 proti sprejeto. Kompromisni predlog 15 za, proti zdržani sprejeto. 17 za, proti zdržani sprejeto. Kompromisni predlog 16 za, proti zdržani sprejeto. 18 za, proti zdržani sprejeto. Kompromisni predlog 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani. Marija, kar naprej to počneš. Še enkrat glasujemo elektronsko za 24 predlog spremembe. Konec glasovanja. 9 za, 18 proti. 19, ko ste tudi proti. Zavrneno torej. 25 za, proti, vzdržani, zavrneno. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, 28, 8, se upravičujem, 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, Zdržani? Zavrnjeno. 30 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 18 za, proti, zdržani, sprejeto. 33 in 34 za, proti, zdržani, sprejeto. 35 za, proti, zdržani, zavrnjeno. glasujemo elektronsko za 35. predlog spremembe. Dore, moja kartica ne deluje, ni čudega, ti samo glasuj. Konec glasovanja. 15 za, 12 proti, hvala lepa, ste me popravili. Sprejeto. Torej, jaz sem bila za, ne, torej sem delovala proti sebi. 15. predlog, kompromisni predlog za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 1 za proti vzdržani sprejeto, 2 za proti vzdržani sprejeto, 3 za proti vzdržani. Z... Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 17 proti 11. 4 za, proti, zdržani, sprejeto. 5 za, proti, zdržani, sprejeto. 6 za, proti, zdržani, sprejeto. 7 za, proti, zdržani, sprejeto. 8 za, proti, zdržani, sprejeto. 9 za, proti, zdržani. Zdržani sprijeto. Preverjamo deveti predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. V redu, zdaj pa končno glasovanje. Dajem na glasovanje celotno poročilo. Glasujemo za zaprt konec glasovanja. 26 za, nihče proti, krasno, odlično. To je prvič, gospa Klag, da ste glasovali z nami. Za vami, za vami. Ne vi, ne, ne, ne. Najlepša hvala. Želite kaj povedati? Ne. V redu. Je v redu vse. Gremo na naslednje glasovanje. Tudi to je kar obširno, pa bolj težavno je to bilo. Marie Therese Sanchez Schmidt, želiš kaj povedati? Izvoli. Hvala, eh, gospa eh, predsednica. Zahvaljujem se kolegom, ki so opravili veliko delo, številni predlogi sprememb, prišlo je do znatne izboljšave. Zadovoljna sem s tem delom, ki se nanaša na kreativne industrije, to predstavlja velik potencial, eh, kaj ti trenutno, kot vemo, je v težavah, tako da smo zelo zadovoljni s tem poročilom. In eh, ima našo podporo za to, da lahko še napre, eh, napreduje, ker pri, predstavlja velik potencial za naše gospodarstvo. Hvala. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu, ker so še včeraj zvečer poslali dokončni glasovalni seznam. Čisto na kratko, tudi jaz bi rada se zahvalila poročevalcem in SD skupine in to so poročevalci v senci, kajti zelo so prispevali in tako bi se. Eh, zahvalila tudi za predlog za belo knjigo na to pomembno temo, tako da bi zadevo uspeli nekako premakniti naprej in tudi sekretarjatu najlepša hvala. Ni bilo težko eh, mnenja vseh ostalih odborov vzeti v obzir. Hvala lepa. Torej, zdaj pa bom po nemško govorila. Torej, za, proti, vzdržani, sprejeto. Za, proti, vzdržani. Tako. Torej, za proti vzdržanje. Pa začnimo. Torej, predlog spremembe 52 za proti vzdržanje, sprejeto 53 za proti vzdržanje. Preverjamo, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno 13 do 15, proti 15, 54 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti vzdržani, sprejeto. 55 za, proti vzdržani, sprejeto. Regi 12 za, proti vzdržani, regi 11 je to. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 17 proti, 10 za, zavrnjeno. ITRE 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 61 za, proti, vzdržani, sprejeto, 63 za, proti, vzdržani, sprejeto, 62 za, proti, vzdržani, sprejeto, 64 za, proti, vzdržani, sprejeto, 65 za, proti, vzdržani, sprejeto, 66 za, proti, proti, vzdržani, sprijeto, 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 68 po delih, prvi del za, proti, glasujemo elektronsko, za prvi del 68. predloga. Konec glasovanja. 15 nasproti 14. Sprejeto. Drugi del za proti zdržani. Preverjamo elektronsko. Drugi del 68. predloga. Konec glasovanja. Zavrnjeno 16 proti 13. 16 torej proti. 69 za, proti vzdržani sprejeto. 72 za, proti vzdržani sprejeto. 71 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 73 za, proti, zdržani, sprejeto. 70 za, proti, zdržani, sprejeto. 74 za, proti, zdržani, sprejeto. 75 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 76 za, proti. Kaj zdaj? Kaj bi morali preverjati? Glasujemo elektronsko za 75. Konec glasovanja. Torej, slabše ne bi mogli biti. 18 proti, 11 za, ter torej zavrneno. Šestinsedemdeset za proti zdržani sprejeto. 138 za, proti, zdržani. Elektronsko glasujemo. Za 138 predlog spremembe, konec glasovanja. O, 20 nasproti 9, sprejeto. MP22 za, ne, se pravi, čujem. 78. Aha, tukaj spodaj, 78. 78. predlog spremembe v dveh delih. Prvi del za proti zdržani sprejeto, drugi del za proti zdržani zavrnjeno. 79 za proti zdržani zavrnjeno. 80 za proti zdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe Silvija Kosta za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. A smem nekaj vprašati? Torej, včeraj ste rekli, ali so tisti predlogi spremem, ki ste jih včeraj omenili? Včeraj ste povedali, da morate danes povedati, da bomo lahko glasovali o tem. Ne za to, za sam, ne za te, ne za ta predlog, sam časov. Torej bom jaz skrbela, torej imam jaz zdaj skrbeti za liberalce. Kdo se mi bo pa za to zahvalil? Nihče. 84. predlog spremembe. Za, proti, vzdržani. Glasujemo elektronsko za 84. predlog spremembe. Konec glasovanja. 21, 23 proti, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. 87 za, ne, se upravičujem, 85, 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. MP16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 92 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 in 96 lahko skupaj glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99, 98 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 100 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani. 102? 102 ni umaknjen, 102 predlog ni umaknjen, 102 še enkrat za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 za, proti proti vzdržani sprejeto, 106 za proti vzdržani sprejeto, 107 za proti vzdržani sprejeto, 108 za proti vzdržani sprejeto, 109 za proti vzdržani zavrnjeno, 111 za proti vzdržani sprejeto, 110 za proti vzdržani sprejeto. 112 za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. 115 za, proti, zavrnjen, vzdržani, zavrnjeno. 116 in 117 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti, vzdržani, sprejeto. 123 za, proti, vzdržani, sprejeto. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 125 za, proti, vzdržani. Kaj je zdaj? Torej, 125. predlog spremembe ni umaknen. No ja, tolmači so krivi. 125. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 126. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri ena za proti, vzdržani, sprejeto. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130, ne, kaj manjka? 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 133 za, proti, vzdržani, sprejeto. 134 v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi za, proti, vzdržani, zavrnjen. Gospod Gospa. Zavrnjen tudi tretji del. 136 za proti vzdržani sprejeto. 137 za proti vzdržani sprejeto. Empel 23 za proti vzdržani sprejeto. 140 za proti Zdržani, zavrnjeno. 141 za, proti. Elektronsko glasujemo za 141. 141 predlog. Konec glasovanja. 16 za, 13 proti. Sprejeto. 135. ITRE 10 smo zdaj, se upravičujem. ITRE 10 za. Proti. Zdržani sprejeto. 142 ne glasujemo. 143 za. Proti. Zdržani sprejeto. 145 za. Proti. Zdržani sprejeto. 146 za. Proti. Zdržani sprejeto. 147 za, proti vzdržani, zavrnjeno in pa 8 za, proti vzdržani, sprijeto. 149 za, proti vzdržani, sprijeto. Regi 12 za, proti vzdržani, sprijeto. Regi 8 za, proti. Proti Vzdržani zavrnjeno. 151 za, proti. Vzdržani sprejeto. 152 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. 153 za, proti. Vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe 3 za, proti. Vzdržani sprejeto. 154 za, proti vzdržani, sprejeto. 156 za, proti, vzdržani, sprejeto. 157 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 100, ne, 159. Tudi ta je omaknjen. 160 za, proti, vzdržani, sprejeto. 161 za, proti, vzdržani za vrnjeno 162 za, proti vzdržani sprejeto 163 za, proti vzdržani glasujemo elektronsko za 163. Konec glasovanja. 15 proti 14. Sprejeto. 166 za, proti, vzdržani. Ja, vi ste za. Moja napaka 164, še enkrat 164 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 165 je omaknen, 166 za, proti, vzdržani, sprejeto. 167 za, proti, vzdržani, sprejeto. 168 za, proti, vzdržani, sprejeto. 169 za, proti, vzdržani, sprejeto. 171 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 173 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 174 za, proti vzdržani, zavrnjeno, itre 20 za, proti vzdržani, sprejeto, 175 za, proti, še enkrat, 176. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 177. Za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. 178. Za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. 179. Za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. 180. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 181. Za? Proti? Vzdržani? vzdržani, zavrnjeno, 182 za, proti, vzdržani, sprejeto, 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, 13 za, proti, vzdržani, sprejeto, 14 za, proti, vzdržani, sprejeto, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti, zdržani, sprejeto, 18 za, proti, zdržani, sprejeto, 19 za, proti, elektronsko glasujemo, 19. Geschlossen. 18 zu 11 abgelehnt. 20.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 proti vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe 4 za proti vzdržani sprejeto. 28 za proti vzdržani sprejeto. 29 za proti vzdržani sprejeto. ITRE 1 za proti vzdržani sprejeto. 30 ne sprejeto je to bilo. 31, ko sta za, proti, zdržani, zavrnjeno. 32, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 33, za, proti, zdržani, sprejeto. 34, za, proti, zdržani, sprejeto. A, kolega Kelly zdaj sedi doma na Irskem in pije na. na svetega Patrika, sprejeti je tudi 35. predlog, 36 za proti zdržani. Sprijeto. Je povedal nam včeraj, danes je treba piti pivo, to nisem se jaz mislila. 37 za proti. Glasujemo elektronsko za 37 dvajset proti devet zavrnjeno osemintrideset za devetintrideset proti štirideset vzdržanih sprejeto štirideset štiriinštirideset za petinštirideset proti šestinštirideset za vzdržani. Dagegen. Once again. Še enkrat glasujemo. 42. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 20 nasproti 9. Sprejeto. Empel E. Ne, 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 45 za, proti, vzdržani, sprejeto, 46 za, proti, vzdržani, sprejeto, 47 za, proti, vzdržani, sprejeto, 48 za, proti, vzdržani, sprejeto, ustna predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto, šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva, ena, dva za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno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 Ja, Morda bi lahko kakšne predloge sprememb skupaj zglasovali. Ne, ne no, gre, žal. In ta dva. Za. Proti. Zdržani. Moramo preverjati. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. predlog. Jaz bom kar številke govorila, samo ne suggestion 3, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. A bi morda lahko 4, 5, 6, 7, 9 skupaj glasovali? Torej. Ne, nočejo zgleda. Liberalci tukaj nočejo. 4 za, proti, vzdržani zavrnjeno 5, za proti vzdržani zavrnjeno 6, za proti vzdržani zavrnjeno 7, za proti vzdržani zavrnjeno 9, za proti. Dajmo preverjati. Glasujemo elektronsko 9. Konec glasovanja. Sprejeto, sprejeto, si videl? Mhm. Deset za, proti vzdržani zavrnjeno, 11 za proti vzdržani sprejeto, zdaj pa empl predlogi sprememb, 1 za proti vzdržani zavrnjeno, 2 za proti vzdržani zavrnjeno, 3 za proti vzdržani zavrnjeno. Četrti, peti predlog. Ne glasujemo. Šest za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedem za, proti zdržani sprejeto, 9 za proti zdržani zavrnjeno, 10 za proti zdržani zavrnjeno, 11 za proti zdržani zavrnjeno, 12 za proti zdržani zavrnjeno, 14 za proti zdržani zavrnjeno, 15 za proti zdržani sprejeto. 17 se ne glasuje, 18 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani zavrnjeno, 21 za, proti vzdržani sprejeto, 24 za, proti vzdržani zavrnjeno, 25 za, proti vzdržani zavrnjeno, 27 za, proti Zdržani, zavrnjeno 28 za, proti vzdržani, zavrnjeno 29 za, proti vzdržani, sprejeto 30 za, proti vzdržani, zavrnjeno 31 za, proti vzdržani, zavrnjeno 32 za, proti vzdržani, zavrnjeno A, B in D za, proti vzdržani, Zavrnjeno. Tako, opresneto. Itre. Ja. Se se mi bo čisto jezik zavozlal. Po nemško to. Tri. Zdr za proti vzdržani sprijeto. Štiri. Za proti vzdržani zavrnjeno. Pet. Za proti vzdržani sprijeto. Šest. Za proti vzdržani sprijeto prejeto sedem za proti vzdržani zavrnjeno, osem za proti vzdržani zavrnjeno, devet. No, te pa še po delih, jo ja, ljubi Bog. Prvi del za proti vzdržani zavrnjeno, drugi del za proti vzdržani sprejeto, enajst. Ne, ni treba glasovati za 11. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto, 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 14, ne, 15, ne, 16 za, 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, regi, 2 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko, regi 2. Glasujemo regi 2 elektronsko. Dajmo, dajmo, glasujte. No, regi 2, prosim. Konec glasovanja. 17 nasproti 12. No, kako pa ste to glasovali, zeleni in tako dalje? So ne bom, ne bom štela zdaj, ne, ne, ne. Ampak, ampak vaši koordinatorji, aha. 17 nasproti 12, sprejeto. Kaj je to zdaj bilo? Regi 2 je bilo. Zdaj smo pri tretji predlogu regi 3. Za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto spet po delih regi 6, prvi del za, proti, zdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto, tretji del za, proti, zdržani, zavrnjeno, sedem za, proti, zdržani, sprejeto, devet za, proti, zdržani, zavrnjeno, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa Juri, 2 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, zdržani. Ker elektronsko glasujemo za 3, Juri. Konec glasovanja. 29 za, 1 proti. <laughs> Dobro. Najbrž je zato, ker tako hitro govorim, ko je pa zadeva tako dolgočasna. Štiri sprejeto, pet za, proti, zdržani, zavrnjeno. Šest za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedem za, proti, zdržani, zavrnjeno. Osem za, proti, zdržani, sprejeto. Devet za, proti, zdržani, sprejeto. Deset za, proti proti vzdržani sprejeto, 11 za proti vzdržani sprejeto, 12 za 12, 12 smo za proti vzdržani sprejeto, 13 za proti vzdržani sprejeto. A bi lahko 14-15 BCD skupaj naredili? Ja, kdo je za, kdo je proti vzdržani sprejeto. E za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. F za proti vzdržani, zavrnjeno. G za proti vzdržani, sprejeto. Konec, eh, na glasovanje dajem celotno poročilo, kdo je za, elektronsko glasujemo. E, Marija. Tam. Konec glasovanja. 26 eh, za, dva sta vzdržana. Gospe Mariji Sanče se zahvaljujemo, kako tudi zdaj, poročevalcem v senci. To je bilo glasovanje za izkoriščanje potencijala kulturnih in ustvarjalnih industrij. so i have a question we have a question we have still two votes but we have Še dve, dva, eh, dve glasovanje imamo, vendar je z nami že tudi gospod Martinez. Martinez, kako naj sedaj ravnamo ali naj gremo naprej? Vendar prosim, ostanite tudi potem. Mislim, da bi bilo nevljudno, če ravnamo drugače. Gospa Veržja, prosim. Imate besedo. Umikam 16. predlog spremembe, to je vse. Yes, yes, yes, thank, thank um, Hvala. Hvala, gospa predsednica. Moram reči, Eh, tu smo predložili koristno poročilo in eh, seveda, eh, seveda pa ima mađarsko predsedstvo tudi svoje prednostne naloge, vendar pa smo delali uspešno in zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, vsem osebju, vse, vsem strokovnjakom, s katerimi smo tesno sodelovali. Vsem se zahvaljujem. Hvala. Dan luč dvaindvajset za proti vzdržani zavrnjeno kompromisni predlog ena za proti vzdržani sprejeto sedemindvajset za proti vzdržani sprejeto dve za proti vzdržani sprejeto osemindvajset za proti vzdržani sprejeto trideset za proti Vzdržani, zavrnjeno. Eh, ustni predlog sprememb. Ena, dva, proti. Eh, vz, sprejeto. 31. Eh, ta je brezpredmet, brezpredmeten. Nadalje za proti vzdržani sprejeto. 33 za proti vzdržani sprejeto. 35 za proti vzdržani zavrnjen. 34 za proti vzdržani zavrnjen. 38 za, proti, sprejeto. Vzdržani, sprejeto. Ustni eh, predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za. Kdo je za, proti, vzdržani, preverimo. Gre za številko 40. Konec glasovanja. 17 za, 10 proti sprejeto. 41 za, proti, vzdržani sprejeto. 42 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 44 za, proti, vzdržani sprejeto. 45 za, proti, vzdržani sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. podprlo spremembe tri za, proti vzdržani sprejeto. Štiri za, proti vzdržani sprejeto. 56 in 57 identična za, proti vzdržani zavrnjeno. 58 za, proti vzdržani. Preverimo, preverjamo, glasujemo. Glasujemo v zvezi z 58. Konec glasovanja. 15 za, 12 proti. Sprejeto. 59 za, proti vzdržani sprejeto. 60 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 6 za, proti vzdržani sprejeto. 62 za, proti vzdržani zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68, 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili? Preverjamo 72. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 17 proti 10 za. 73 za, proti. za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78, 79, identična za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo. Konec glasovanja. 12 za, 13 proti, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 82, 83 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 90 za, proti. Preverjamo. Preverjamo 90. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 za, 12 proti. Sprejeto. 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ustna predlog spremembe 5. Za. Pozabili smo na 4. Za, 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, glasujemo. Glasujemo o šest. Konec glasovanja. Trinajst. Trinajst, trinajst, zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9 e, e, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 16. Ta je bil umaknen. 15. Ravno kar smo glasovali o 15, pravi predsedujoča. 17. Za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 19, 22, identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ali želite, da preverimo? Preverjamo 21. Glasujemo. Konec glasovanja. 12 za, 15 proti predlog spremembe je zavrnen. Sedaj pa v celoti za, proti, vzdržani, dve, za, proti, vzdržani, sprejet in končno glasovanje. To bo potekalo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, eh, nihče ni proti, odlično. E, mislim, da nekdo želi besedo. Poročevalcu v senci e, poročevalke gospe Hannibal e, zahvalil za zelo prijazno sodelovanje njej in pa tudi njeni pisarni. Veliko krat smo prišli skupaj z kompromisi. Jaz mislim, da je ta primer oziroma ta dosje en od zgledov, kako lahko različne politične skupine sodelujemo. Hvala. Hvala lepa. Vse se zdi, da poteka v redu. Še eno zelo kratko glasovanje. Madame Benarabatou. Euh, Zahvaljujem se vsem kolegom, moram reči, kolegom vem, eh, to sodelovanje je bilo zelo zanimivo, toliko sem želela povedati. Dobro, hvala lepa. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti vzdržani sprejeto. Šest. Prvi del. Za, proti, vzdržani sprejeto. Osem je brezpredmeten. Šest imamo deljeno glasovanje EPP, drugi del. Torej, osem brezpredmeten šest, drugi del od šest za, proti, ni sprejeto. Devet za, deseti predlog spremembe je brezpredmeten, torej deveti zavrnjen, da, prav gotovo. Torej, deset za, proti, vzdržani, sprejeto, devet za, proti, vzdržani, preverimo. Odpiramo glasovanje v zvezi s predlogom spremembe 9. Končujemo glasovanje. 14 za, 11 proti, sprejeto. 11 za, proti, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani sprejeto, 12 za, proti, vzdržani sprejeto, 15, 16 sta enaka, za, proti, vzdržani. Menim, da tukaj moramo preveriti, glasujemo. 15 in 16 predlog spremembe, konec glasovanja. 18 za, 7 proti, sprejeto, 14 za, Drugi kompromis za, proti, vzdržani sprejeto. 21. Tukaj imamo deljeno glasovanje. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 22. Za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujemo o 22. amadmaju. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13. Proti za 11. 23 za. Proti. Vzdržani sprijeto. Tretji kompromis za. Proti. Vzdržani sprijeto. 26 za. Proti. Vzdržani. Preverimo začetek glasovanja v zvezi s 26. predlogom spremembe, konec glasovanja. 12 za, 14 proti, zavrnjeno, 27 za, proti, vzdržani, sprejeto, 28 za, proti, vzdržani, sprejeto, 29 za, proti vzdržani sprejeto. 30 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto. 33 za proti vzdržani sprejeto. In še elektronsko glasovanje, končno glasovanje, glasujemo, konec glasovanja. 26 za, ni glasov proti, Poročilo se sprejema čestitke poročevalcu, gospa Benaro. Tu. Še nekoliko bomo tukaj ostali, pod predsednik Martinez nam bo predstavil splošno mnenje naše zgodovine. It's very interesting. Everybody can stay because... Uh... To je zelo zanimivo, vsi lahko ostanete, nečesa se bomo tukaj lahko naučili. Torej. Martinez, lahko začnete. Še enkrat naj povem. So, wie Sie alle wissen, haben wir. Kot vsi veste, se že dolgo časa ukvarjamo s projektom Evropske hiše, to je spodbudil eh, Hans Pötering in Martinez Martinez je zadevo uspel nekako spraviti naprej in, in tudi zdaj smo ga povabili za to, da vidimo, da se ta projekt v redu razvija in danes nam bo poročal o najnovejšem stanju na tem področju. In kdo naj bi se zanimal za to zadevo bolj kot pa kulturni odbor za kulturo in zato prosim, da naj člani ostanejo do konca njegove predstavitve. Najlepše hvala, predstavljajoče. Dejansko je za me bilo zelo prijetno biti na vsoče v času glasovanja, zato da sem lahko bil priča delovanju tega odbora. In eh, morda, eh, če se bom povrnil tretjič ali četrtič v to življenje, pred nekaj leti sem dejansko imel možnost delati z Doris Pak. Pravzaprav sem zelo vesel, da sem lahko sedaj tukaj, da se lahko z vami pogovarjam. In tisto, kar bi želel, da bi bilo kristalno jasno v mojem uvodu, da sem četrtič tukaj pred tem odborom, zato da naj pojasnim kolegom v okviru tega odbora o tem projektu in da vam poročam tudi o napredku, ki je bil narejen na tem projektu. Kajti nekatere izkušnje sedanjega časa nas pripeljajo do vprašanja, ali smo imeli dovolj medsebojne komunikacije in preglednosti v našem delu. Kasneje se bom vrnil na to vprašanje. Torej, četrtič sem tukaj pred tem odborom na zaprosilo predsedujoče odbora. Zadnjič, ko sem bil na zoč tukaj je bilo marca lani in eh, od tistega časa eh, se je zgodilo veliko pomembnih dogodkov. Najprej naj povem, da sem tukaj zato, da vas informiram in drugo, da vam pokažem veliko optimizma in tudi nakažem nekaj pomislekov. In tudi zaradi tega, da vas zaprosim za vaš nasvet in tudi za vašo podporo, torej za vaš nasvet, za katerega menim, da bi dejansko lahko skupaj eh, razmislili o tem, eh, kaj vam bom povedal in vas bom v zvezi s tem zaprosil za vašo pomoč, kajti v današnjih časih za ta projekt potrebujemo vašo pomoč. Ne bom eh, veliko časa govoril o ozadju tega projekta. Razumem, da poznate ta projekt, da ste prebrali informacije o tem projektu. Gre za dolgoročni projekt in naj vam podam eh, dve dejstvi v zvezi z ozadjem tega projekta. Eno. Eh, ki se nanaša na navdih za ta projekt. In eh, lahko vam povem, da gre za nemško hišo zgodovine v Bonu in tudi v Leipzigu. In eh, ko sem predsedoval parlamentarni skupščini Sveta Evrope, sem dobil nagrado Evropskih muzejev leta. In eh, vsi tisti, ki smo obiskali ta muzej, smo bili polni upanja in navdiha. In eh, potem eh, je Leipzig tudi potrdil naše prvotne vtise. In to nas je pripeljalo do razmisleka o tem, da bi ponovili to prečudovito izkušnjo tudi v drugih državah na drugačnih ravneh in tudi ozaveščenost od samega začetka je govorila o tem, da je bistvenega pomena poučevati mlad, mladino in tudi starejše, tako evropejce kot eh, tiste zune Evrope, da jih eh, poučujemo o tem, kar sem takrat opredeljeval kot čudež ki ga zastopa dejstvo, da celina, eh, ki je poznala 20 let totalitarizma, eh, invazij in eh, tudi uporabo sile in vojne, zato da bi različne spopade med sosedi reševali z vojnami in potem v času nekaj desetletjih je ta celina postala zgled, globalni zgled za eh, sobivanje, medsebojno spoštovanje, spoštovanje človekovih pravic, dialoga in eh, reševanja razlik s pomočjo dialoga nekaj, kar se je v preteklosti reševalo z spopadi in eh, od eh, neposrednega medsebojnega spopadanja smo prešli in avtokracije smo prešli k dialogu in miru. In eh, to je čudež. Čudež, ki izhaja iz intervencij politikov za dobro, in eh, v korist državljanov. In na ta način so si tudi pridobili verodostojnost. In zato jaz menim, da je zelo pomembno poučevati eh, današnje generacije in tudi javno mnenje o tem čudežu, da se je ta čudež zgodil. Vendar ta čudež ni sam po sebi umeven, kaj ti lahko tako se razvodeni in zaradi tega moramo ta čudež gojiti, kot cvetlico zalivati, zato da cveti še naprej in zato da vključi tudi druge dele celine, ki žal še vedno nimajo ta privilegij, da bi uživali v istih svoboščinah kot svobodni svet in eh, tudi ta čudež se je sedaj razširil na velik del srednje in vzhodne Evrope. Kajti nekoč so ljudem povedali, da živijo v paradižu svobode, medtem ko so živeli pod diktaturo. In to je ta primarni vir, eh, in navdih, ki stoji za tem projektom. Cela vrsta logičnih vprašanj se je v eh, času tega projekta pojavila. Kot prvo, zakaj se parlament spušča eh, v, na takšno pot? Gre za dokaj razumno intervencijo, kajti navadno eh, parlamenti ne vzpostavljajo delovanje muzejev. Vendar menim, da vsi mi moramo tudi upoštevati možnosti za odgovor. Kajti, če parlament sprejema to pobudo v eh, osebi eh, gospoda Peteringa, eh, bivšega predsednika Hansa Gerda Peteringa. Že smo desetletja poskušali to storiti, vendar smo bili neuspešni, kajti preveliko kuharjev je pokvarilo juho. Imeli smo komisijo, parlament, svet, Belgice in eh, tudi imeli smo očeta, sina in svetega duha. In problem je v tem, da naredite en korak naprej, cel projekt propade. Eh, recimo eh, eno dela svet, drugo dela države članice, če imamo 27 sob v muzeju in vsak ki sobi država članica pokaže svojo zgodovino, to ni cilj tega projekta, prav nasprotno. In eh, če se to ne bi obneslo, določeni ljudje, eh, ki so imeli videnje prihodnosti, so ugotovili, da se to lahko uresniči samo, eh, če bo pobuda in spodbuda na strani Evropskega parlamenta. In to je tudi izziv za Evropski parlament. Pluralizem, ki ga mi zastopamo, ali ta pluralizem se lahko sooči s temi izzivi. Da, lahko. Ne bom se tukaj spuščal še v dodatno vprašanje, zakaj to delamo sami, zakaj ne skupaj s komisijo. Kaj ti tukaj vidimo? Zagotovilo, da eh, če je protagonist parlament in zato logično tudi poskušamo pritegniti tudi druge akterje k temu projektu, eh, komisijo, od eh, odbor skrbnikov, imamo seveda tudi belgijsko vlado, želimo vključiti v ta projekt vsakogar. Ne glede na vse to pa parlament mora sprejeti nasce odgovornost in tudi parlament mora financirati ta projekt in to tudi zato logično sproža vprašanja, zakaj ne druge alternative to je pot, eh, ki smo si jo začrtali. In ko sem zadnjič nastopil pred tem odborom, se je zgodilo nekaj zelo eh, pomembnih korakov naprej, eh, ki so vir velikega veselja, to moram povdariti. In eden od vidikov napredka, pravzaprav dva koraka smo naredili skupaj naenkrat prvo je, da smo izbrali znanstveni odbor, ki bo odgovoren za uspavitev delovanja muzeja kot takega, seveda pod pokroviteljstvom parlamenta. In ta akademski odbor, kot sem že povedal, imamo tudi odbor skrbnikov. Izbira posameznih um, akterjev eh, je odraz zelo zapletenega postopka in v zvezi s tem dovolite, da povem, da ne glede na to, da ta eh, pos, postopek bil zelo dolgotrajen in eh, zapleten, moram povdariti, da v tej hiši obstaja tudi birokracija, ki je včasih zelo okorna in težko jo je premagati celo uh, je trd oreh celo za uradnike, eh, ki tukaj delajo, ker nekdo mora dati pooblastilo, drugi mora podpisati, potem se izkaže, da manjka podpis in eh, potem eh, nastane čas, ko čutite, da pravzaprav ste udarili z glavo ob zid. In ta Birokracija je zelo okostenela in ne glede na vse to nam je prišlo do prvega postopka izbire, eh, kjer smo imeli na stotine kandidatov in eh, tako smo dobili direktorja, torej direktorico eh, tega muzeja in tudi dobili smo akademski odbor. In morda je dobro, da je ta postopek bil izredno zapletene narave, kajti imeli smo veliko kandidatov. Za devet do deset mest v akademskem odboru. E, to so e, predstavnike, ki nam bodo e, pomagali, morda to ni tako visok položaj kot položaj direktorja. Seveda moramo priznati prispevek vodji muzeja, to je zgodovina to so tudi ljudje, ki mm, poznajo eh, nekaj tujih jezikov in eh, to so odlični kandidati. In eh, Ne moramo reči, da imamo samo tri leta na voljo za to, da vzpostavimo delovanje muzeja in potem eh, tri leta eh, muzej lahko deluje. Ne morete se upokojiti takoj potem, ko se začne delovanje muzeja in zato morajo biti ti ljudje mladi. Eh, gospa Vanengal, ki je tukaj prisotna, upam, da ste jo tudi povabili na obravnavo. Ne bom več dajala komplimentov, vendar je to izredno zanimiva oseba in je garant za uspešnost tega projekta. E, najbrž bo za vas zelo zanimivo spregovoriti z njo v zvezi z vsebino tega projekta. E, ta gospa je slovenka, je e, poročena z nizozemcem in ima veliko izkušenj. Delala je tudi v okviru sveta Evrope in tudi v direktoratu odbora, ki je odločal o nagradi za Evropski muzej, tudi dela v muzeju in galeriji v Ljubljani in eh, Nekateri med nami smo obiskali ta muzej veliko predtem, ko smo se z njo srečali. Gre za izredno uspešen postopek in še en vidik, ki smo ga razvili eh, v času eh, tega projekta, kar je tudi izbira samega projekta. Gre za to, da bo ta stavba Istman stavba, Istman stavba je v parku, takoj za parlamentom, gre za staro zopozdravniško šolo, za eh, revne otroke. Delovanje eh, te klinike so vzpostavili eh, do filantropi. Gre za modernistično stavbo. Nekateri arhitekti so mi povedali, da je stavba grozna, vendar menim, da glede na čas, ko je nastala, je dokaj dobra, vendar žal ni na seznamu zgodovinske kulturne dediščine. In zato jo lahko prilagodimo, ker ni na tem seznamu zgodovinsko-kulturne dediščine. Naj povdarim, eh, da smo bili v stiku z vsemi arhitekturnimi eh, trendi, ki so prevedovali v tem času. Veliko jih je želelo biti v eh, tem razpisu, 26 smo jih predhodno izbrali zaradi predhodnih izkušenj in tudi zaradi eh, predhodnih proj projektov, eh, ki so jih izvajali. In pripravili so eh, tudi eh, nekakšen idejni projekt, preliminary project, eskiz po francosko. Gre za idejni projekt. Potem smo imeli tudi volilno komisijo vodilnih evropskih in zunaj evropskih arhitektov, ki so si ogledali ta projekt In eh, od šestih smo potem število kandidatov zmanjšali na dva. Za enega smo videli, da ga lahko izberemo. Drugi so povdarili, da bi morda im, bolje, če bi imeli seznam dveh, kar bi lahko pripeljalo do pogajalske faze. Dva, dveh finalistov. Dva finalista sta bila najboljša, to je bilo bistvenega pomena za nas. In če bi imeli samo enega, potem ne bi mogli upoštevati vseh izboljšav, če pa imamo eh, krajši seznam dveh strokovnjakov, bi lahko imeli en izpopolnjen enotni projekt dveh finalistov. Ne vem, ali gre za enega ali za dva, ne samo enega, ste sprejeli tistega, ki je zmagal. In potem moram povedati, da smo bili izredno impresionirani, kaj ti šlo je za skupino izrednih strokovnjakov in eh, zmagoval. Lec je arhitekturna skupina iz Pariza, kjer imajo zastopnike treh ali štirih držav, gre za Petit Palais Abattoir, muzej v Toulouse. Govorimo o ljudeh, ki so izredno prestižni in imajo veliko izkušenj. In naj še enkrat povdarim, da je to tudi vir veselja in optimizma vendar pa istočasno, morda in tudi nepričakovano za nekatere, bi lahko eh, poudarili, da obstaja cela vrsta ovir, ki se je pojavila na naši poti. Nekatere izmed ovir so razumne narave, druge mogoče ne. Eh, to so ovire, ki so racionalne, eh, te je treba preučiti poglobljeno in tukaj bi morali najti pot za ustrezno in zadovoljivo rešitev in premostitev teh ovir. To so v glavnem eh, ovire proračunske narave, ki se nanašajo na načelne, proračuns, ne načelne proračunske probleme, gospa Trüper, ki nam potem lahko nekaj več o tem pove, je igrala pomembno logo pri odstranjevanju teh finančnih ovir. Lani za proračun 2010 smo imeli proračunsko vrstico manj kot milijon evrov. 2,4 milijona evrov je proračunska vrstica za prihodnje leto in to je tudi v skladu z stroški 2,3 milijone. Menim, da so stroški za skupino arhitektov. In ta proračunska vrstica je bila odobrena v okviru proračuna za leto 2011, vendar kot eh, rezultat intervencij določenih kolegov. Eh, tudi razumem, eh, da je gospa Truper bila poročevalka za odbor za proračun. To je sprožilo celo vrsto vprašanj strani poslancev v okviru odbora za proračun. zato da bi lahko utemeljili to 2,5 eh, milijonov evrov proračunsko vrstico, potrebujemo določeno utemeljitev strani odbora za proračun. Vendar očitno to ni edina ovira. Nasprotno temu, kar se menijo moji kolegi in tudi vodstvo tega projekta, na začetnih sestankih smo se srečevali z določenimi problemi in problemi eh, kolegov iz eh, odbora za proračun niso samo problemi v zvezi, kako se bo ta denar porabil, gre tudi za nekaj drugih poglavi. Prvo eh, poglavje pod vprašanjem je, koliko bo stalo, da bi finalizirali ta muzej, koliko bo stalo do tistega časa, dokler se bo muzej, od, ko bo muzej odprt. Ali naj bi dvignili ta pritržek na ta 2,5 eh, milijona? Imamo še en doda, eno dodatno poglavje v zvezi s temi vprašanji na področju proračuna in sicer koliko bo stalo, ko bo ta muzej v skladu z načrtom odprt. Tudi bo to obletnica, eh, ko govorimo o začetku prve svetovne vojne. Potem eh, drugo poglavje ko gre za stroške do začetka delovanja muzeja in pa eh, tretja, tretje poglavje, koliko bo stalo vodenje samega muzeja. Menimo, da smo podali vso nujno potrebno informacijo in moram vam v zvezi s tem priznati, da sem nekoliko žalosten v zvezi s tem, eh, kajti kolegi nenehno me sprašujejo o nekaterih dejstvih, ki so že na razpolago, ker pravzaprav niso teh informacij prebrali. In eh, o tem smo tudi že imeli razprave in eh, to je nekoliko razdražljivo za me. Gospod Petering in jaz smo se trikrat pojavili pred odborom za proračun, potem tudi na konferenci eh, predsednikov političnih skupin in še tudi v okviru biroja parlamenta. Eh, Kaj ti eh, predsednike političnih skupin so nas navdušeno podprli pri tem projektu in vključno z odborom za proračun smo ugotovili, da obstajajo določeni problemi, imeli smo paradoksalno situacijo. Nekateri kolegi so povedali, da nimajo nikakršnih informacij v zvezi s tem in potem še en kolega iz drugega odbora je vstal in eh, mahal eh, z enim kosom papirja in rekel, imamo ta dokument, imamo tega v naših dosjejih, prosim, preberite se. Informacije imate, vendar žal na ta način delujemo. Uh, Žal to poročilo, ki ga sedaj predstavljam, ni poročilo, ki ga je pripravil sekretarjat, to je poročilo, ki sem ga sam pripravil. In že spet nas tukaj obtožujejo za pomankanje preglednosti. Tisto pa, kar ne slišim od vas, da je to, da skrbniki vključno z predsedujočo odbora za kulturo in tudi odbor skrbnikov je drugi kolega in imamo tudi eh, predsedujočega odbora za proračun v okviru odbora skrbnikov. Seveda ne eh, osebno. Tako kot gospa Park ni tam, zato ker je ona moja prijateljica in zato, ker je predsedujoča eh, odbora za kulturo in izobraževanje. In eh, gospa Park, Park je sprejela na se svojo odgovornost in zaprosila, da pridem sem v ta odbor. Drugi odbori me niso zaprosili, da spregovorim. 2,5 milijona evrov je odobrenih na ta način, bomo lahko lahko financirali pogodbo, z, ki smo jo sklenili z arhitekti, zato da lahko gremo naprej s tem projektom, ki ga bo veljalo izboljšati. Menim, da tisto, kar bo treba izboljšati, ni samo priprava številk, ki so verodostojne, in ki jih nikakor ne moremo izzivati, eh, ko gre za eh, stroške odprtja muzeja, stroške vodenja muzeja. Vendar pa moram povedati, da na nekaterih sestankih, kjer sem bil eh, navzoč, sem bil soočen z različnimi podatki. 15, 50 milijonov, 100 milijonov. To je izjava za katero menim, da je preprosto uh, eh, izvita iz trte. Ne vem, kako je v vaših državah. Ko date določene številke, potem jih privirite. In eh, podobno, Marita res eh, eh, morda govori, o, ve, o čem govorim. Eh, in najbrž eh, smo naredili vse, kar je v naši moči, zato eh, da bi stroški odprtja in vodine muzeja pomenili razumne številke. In morda tisto, kar je manj zanesljivo, je, koliko bo stalo vodenje tega muzeja. Kakšni so letni stroški vodenja? Številke, ki smo vam jih podali, so številke, ki so razumne. In eh, če si pogledamo, koliko stane vodenje muzeja v naših državah članicah, govorimo o več ali manj, če želimo odpreti muzej, 12-13 milijonov to stane. Za uh, proračun 2012 eh, in uh, tudi za 2014 do 22 milijonov. Kaj ti moramo? Eh, še utrditi istmen stavbo in jo tudi napolniti z osebino. In eh, tudi jo moramo tako oblikovati, da je večjezična, da je interaktivna eh, in da deluje z tisočerimi institucijami. Zato, da ne gre samo za 4000 kvadratnih metrov stalne izložbe, eh, temveč da lahko eh, vse te razstave potujejo posod po Evropi. 13 milijonov evrov letno bo stalo vodenje eh, tega muzeja in kolikor vem, je ta številka odprta za razpravo. Gre za muzej, ki bo odprt tudi ob sobotah in nedeljah in zato potrebujemo drugačne stroške, kot so troške, stroške vodenja drugih muzejev. In ob koncu lahko povem, da je popolnoma očitno, eh, da eh, ta muzej je tak, da bo neodvisen, da ga bo vodila fundacija, eh, kjer bodo Evropski parlament in druge evropske institucije tudi imele svojo besedo vendar ne bo šlo za sistematično financiranje iz proračunskih vrstic eh, za Evropski parlament. In še ena žgoča razprava se nanaša na to, zakaj ne razpravljamo o skupnem financiranju z komisijo in drugimi institucijami. Kajti to bi lahko paraliziralo ta projekt menim, da eh, komisija in drugi belgijski organi se bodo udeleževali eh, tudi pri financiranju eh, stroškov vodenja tega muzeja. Vendar lahko bi tudi poiskali zasebne sponzorje, ki bodo vključeni v financiranje stroškov vodenja muzeje, tako kot se dogaja pri drugih muzejih, vendar nimamo še točnih številk v zvezi s tem. Naj zaključim še en problem, kjer potrebujem vaše zamisli in vašo pomoč. Res je, da eh, tukaj ne sledimo eh, striktno parlamentarnemu pristopu, eh, ki bi zahteval določeno poročilo v okviru odbora in tudi mnenje dveh ali treh drugih odborov in ki, o čemer bo tukaj razpravljeno in tako naprej, ne sledimo temu pristopu. Moram priznati, da včasih dejansko razmišljam, da takšen postopek bi nas morda osvobodil od določenih problemov, ki se sedaj pojavljajo in nekaterih ovir, s katerimi se soočamo vendar izhajajoč iz mojih in drugih izkušenj sem prišel do zaključka, da je to naš pristop je najboljši v tem procesu, eh, kajti prišli smo že zelo daleč in tega ne bi smeli nositi na glasovanje. Veliko krat se je o tem že glasovalo v biroju v eh, konferenci predsednikov eh, političnih skupin ne glede na to, da nismo o tem glasovali na plenarnem zasedanju, čeprav smo glasovali tam v zvezi s proračunom za ta projekt. In eh, kaj se bo zgodilo z proračunom za leto 2012? Moramo se ogledati, katere mehanizme bomo uveljavljali za to, da bi zagotovili, da na plenarnem zasedanju eh, o enem lahko glasujemo in eh, ni nikak, nimam nikakršnega dvoma, da polagam svoje zaupanje v eh, predsednike političnih skupin, da seveda, ko bo za to nastalo vrej, eh, čas, ko nastal čas, bomo lahko ta projekt odobrili. Prihajam eh, z leve. Jaz sem iz levice. Naša filozofija, filozofija levice ima referenčno vrednost v zgodovini. In pripravljen sem te referenčne vrednote tudi zagovarjati. Tisti, ki naj bi nas eh, podpirali In eh, če bi se želeli pričkati o tem, ali naj bi šlo za 12 milijonov ali manj, menim, da bi bilo bolje, če to podpremo, kot da bi se o tem pričkali. In eh, če ne moremo podpreti mehanizma, da eh, čim prej zberemo podporo na plenarnem zasedanju, kar nam bo omogočilo iziti iz tega problema, iz te zagate kot da ni dovolj preglednosti, da o tem nismo razpravljali. Vi tukaj veste, da smo o tem razpravljali, da smo ta projekt tudi odobrili. Želim se vam zahvaliti za vašo potrpežljivost. Čas je bistvenega pomena v tej zadevi. Hvala lepa, dragi Miguel, glede na tvojo angažiranost. Pri tem ne moremo drugega, kot da se eh, strinjamo in tukaj seveda se moramo potruditi, drugače zadeva ne bo delovala. Enako velja za luks nagrado. Torej, vizija Roberta Šumana, če pomislimo, je nekaj, kar je razdrobljeno in nekako izginja, če dele, upravljamo samo svoje dnevno delo. Moramo delovati tudi na področju teh vizij in hiša evropske zgodovine je res dober zgled tega, kako lahko parlament pri tem sodeluje. In eh, mnenja sem, da komisija ima nekaj denarja in sicer, obziroma komisiji tukaj ni treba sodelovati, ampak je to stvar parlamenta in eh, kar se tiče eh, kulture, ima komisija tam bolj tesne, tesno situacijo. To je eh, nekaj, kar mora parlament iz svojih sredstev nekako financirati in potem na ta način tudi zagovarjati. Smo na dobri poti in upam, da eh, bodo predsedniki poslanskih skupin, eh, kot, kako si že rekel, Miguel, da nas bodo. da nas bodo prijeli za to. Ne, ne. Ampak moj predsednik bo vsekakor uh, ustrezno ukrepal. Jaz sem že naredila to, kar je treba, kar vem, da je prav. Torej, če bodo predsedniki poslanskih skupin za to, potem bodo tudi ostali za to. Ne, ne, ne, ne, to ni vedno tako. Poskrbeti moramo za to, da bodo kolegi, ki nimajo toliko opravka s kulturo, torej toliko kulture v glavi, da bodo sodelovali, da jih bomo pripeljali na to raven. Torej, vsekakor pa vemo, da ste resno delali na tej zadevi. Poleg mene eh, sedi tudi Konstance, ki je dve leti delala v tem uh, odboru, zdaj pa nas bo aprila zapustila, ker bo delovala v celoti za hišo Evropske zgodovine, kjer je sodelovala že zdaj. To je naše oko, naše uho na, v tej zgodbi in želimo ji vse najboljše. Se ji zahvalimo, ker je dve leti tu dobro delala, odlično delala in tudi vmes dobila še otroka. Torej, vse zadeve je treba obvladati. Torej, draga Konstanca, vse najboljše in zdaj pa kolega Karda. Besedo imate. Merci. Hvala, draga Doris, draga predsedujoča. Gospod eh, Miguel, podpredsednik, zahvaljujem se vam za eh, to poročilo. In končno smo sedaj prišli do nekaterih elementov, ki predstavljajo napredek tega projekta. Naj grem takoj v, k bistvu zadeve. Veliko smo o tem slišali v zadnjih tednih zaradi finančnih kritik ali pa zaradi domnevne pomankljive preglednosti, vendar sam eh, ne bi rekel, da je temu tako. Zdi se mi, da je mogoče ravno obratno, da je preveč preglednosti. Zato želim povedati naslednje. Prvič. Če tudi živimo v času eh, finančnega zategovanja pasu, pa bo prav gotovo potrebno poiskati, ko bo za to čas zrel in temu še ni tako, Eh, zelo učinkovit način eh, upravljanja, zato da ne bo kritičnih pripomb in eh, menim, da bomo znali pravilno ravnati. Nadalje želim reči, da ne vidim nikakršne legitimnosti za vlogo komisije. Ustanimo pri pogodbi, in eh, generalni sekretarjat institucij, ki imajo politične pristojnosti za zagotavljanje kohezije eh, interesov skupnosti, torej za vodenje eh, politike danes in potem tudi predvideti že nekoliko tudi srednjo, srednjeročni potek zadev. Zato ne vidim nobene koristi od tega, da se skuša upočasniti ta projekt s prisotnostjo institucije, kjer ji ni mesta. To ni njena vloga in eh, ne smemo tega mešati. Sedaj bi želel eh, pravzaprav posredovati eh, nekaj razmišljanj, ki jih delijo tudi drugi kolegi. Sami, sam sem v polni meri naklonjen temu projektu, ne eh, samo eh, temu, eh, kako ste se tega lotili ti, Miguel, in tvoji sodelavci. Tu ne govorim sedaj o politiki. Gospod, tu je gospod Petering, ki se mi zdi, še posebej zelo ustrezen profil v tej zadevi in sicer že iz, eh, zaradi svoje preteklosti, ki ne dopušča nobenega dvoma v iskrenost tega projekta. In eh, gre torej za dejstvo, da je njegovo obnašanje, njegovo ravnanje eh, tekom mnogih let, do, ko, je, ko je postal eh, evropski poslanec, potem vse do njegove funkcije predsednika Evropske parlamenta eh, s svojo veliko odprtostjo in neutralnostjo. Zaradi tega njegovega eh, profila je povsem upravičeno, da mu zaupamo in tako menim sam. In eh, v 60 letih si je evropska celina sama sebi pravzaprav priredila tri vojne, tri vojne tiranije in eh, dvakrat smo na nek način eh, se je to razplantelo v svetu. In ko če, temu, ko če to ni bilo dovolj, bilo je na milijone, na milijone eh, mrtvih. In ko, če, ko da to ni bilo dovolj, so vojnam sledile tiranije v vzhodnji in srednji Evropi in sicer eh, tiranija eh, nacistov, stalinistov in drugih. Na jugu Evrope eh, tiranija na portugalskem, v Španiji, v Grčiji, v Italiji. Skratka, dovolj je bilo te norosti in razumeti moramo tudi, zakaj, doumeti, zakaj je do tega prišlo. Zato, eh, eh, sedaj v Evropi ponovno eh, je potrebno narediti vse eh, ob upoštevanju eh, tudi potreb v šolah in v izobraževalnih ustanovah. Dopust, pravzaprav eh, narediti možno, da eh, lahko eh, to razumejo. In, eh, Tako je to potekalo v, v preteklosti. Tu so bili tanki, potem deportacije. Zato sem zelo naklonjen temu projektu. Muzej. Muzej, ki naj tudi pripravi takojšno prihodnost, zato da bi ponudili mladim ljudem, otrokom, pa tudi naslednjim generacijam, ne le v Evropi, ampak tudi izven Evrope, skupno vero, skupno religijo. Zakaj? Zato, ker če nečesa ne uporabljamo, pride do obrabe. Zato morajo eh, ti ukrepi biti ustrezni in eh, nas narediti budne. Naj sklenem in povem naslednje. Še pred kratkim, ko je padel Berlinski most, smo slišali, da narodi, ki svoje zgodovine ne poznajo, eh, bodo prisiljeni ponovno podživeti to zgodovino. O tem je govoril zgodovinar in če pogledamo na porast eh, skrajnih gibanj eh, in eh, če pogledamo eh, to, potem mislim, da ne gre več za samo za zgodovinski opomin, eh, temveč eh, nam kaže, v kolikšni meri je potreben to vrstni zgodovinski muzej, da neutraliziramo to, vrstna, eh, to vrstne tendence. In, uh, eh, Štefan Svajc, eh, ki eh, kaže, eh, ki je eh, najprej Avstri Avstrijec, Evropejec in pa Jud, ki eh, je šel v izgnanstvo v Berlin, ga je potem eh, zapustil, ker ni več imel eh, upanja. Potem je šel v London. Eh, in uh, Sigmund Freud eh, takrat je že bil močno prisoten, prisoten, potem je šel v ZDA in v Brazilijo in 23. Eh, februarja je tam uh, umrl. In, ki je govoril o tem, da ta zgodovina uničuje, ta, uh, uničuje celino. Zato močno podpiram ta projekt, vse ostalo pa je stvar njegovega vodenja. Eu voi începe prin a spune că... Hvala lepa. Najprej želim povedati, da če se trenutno soočamo s številnimi problemi, ker nimamo proračuna v okviru večletnega eh, finančnega načrta, pa je res Naslednje. Številni evropski državljani, če se danes ne počutijo enakopravni državljani, je zato, ker ne znamo deliti te skupne evropske vrednote. Eh, ko pa, eh, če potujemo naprimer v ZDA, v Afriko in eh, drugje, lahko ugotovimo, da take skupne vrednote obstajajo. Imamo skupno evropsko zgodovino in to moramo znati posredovati bodočim generacijam. Ta projekt naj bo v podporo evropski hiši. In Če se želimo bolj zavedati skupnih vrednot in skupne zgodovine v Evropi, potem eh, bomo tudi odločnejši. Države članice bi morale bolj sodelovati na tej evropski graditvi in glede sredstev za financiranje, eh, pravzaprav so eh, države tu kažejo že več pripravljenosti. Samo v odboru za proračun in ne samo v odboru za kulturo. Zato želim Miguelu izraziti svojo polno podporo temu projektu. In o tem eh, lahko govorimo še drugič. Imam pa vprašanje, eh, to vprašanje, ki se nanaša na podporo. Zanima me, v kolikšni meri naj se vključimo v ta projekt, na kakšen način ga lahko podpremo kajti, kot smo lahko ugotovili, gre za odličen projekt, ki ga podpiramo. Hvala lepa. Mislim, da je to sijajna zamisel, čudovita zamisel, tudi pomembna vizija, ki je botrovala tej želji, da se ustanovi hišo evropske zgodovine. Tako to razumem in mislim, da bo to tudi pomenilo, da, lahko, da znamo bolj povedati, zakaj gre. Eh, z nami v Evropi za našo zgodovino in to v polni meri podpiram. In če je to projekt, ki komorkoli pripada, prav gotovo pripada nam tukaj v tem odboru. Imam pa nekaj povsem praktičnih vprašanj, Miguel. Naj se ti najprej zahvalim za tvoje delo, resnično si že ogromno naredil. Govorimo o tem, da je potrebno biti interaktiven, da ljudje sodelujejo. Tu je na tisoče institucij po Evropi, ki jih bi prav gotovo zanimalo sodelovati. In eh, o tem sem prepričana. Hkrati bo to tudi večjezično in tudi to je seveda sjajno in bistvenega pomena. Kar bi me zlasti zanimalo, je tudi, o kakšnih eksponatih govorimo. Tu je veliko govora o viziji, kar pomeni, da je to nekaj, kar je zlasti pomembno na začetku. Potem ta stavba, ki je tudi videti taka, kot je predlagana, eh, odlična. Vendar pa, kako vse to realizirati v praksi? Hkrati pa me zanima tudi, kako potem skušati spodbuditi druge, da se temu pridružajo. pridružijo. Ljudje hodijo v Brusel, hodijo v Evropski parlament. Tu, tu se to dogaja. In če želimo, da je učinkovito, je potrebno to znati, propagirati. To bi me zanimalo v smislu pojasnil. Frau Trüppel. Ja, Gospa Tripl, najlepša hvala. K tem konceptualnem vprašanju te hiše bi rada povedala, da sem dobila nalogo od sveta, da bi izvedli neko znanstveno študijo, kako naj ta hiša izgleda, kaj naj pomeni, kako bi lahko te različnost evropske zgodovine obravnavali. In to je zdaj to eh, spada k konceptu, to je tudi tajnost nek te hiše in to podpiramo in mislimo, da gre dejansko za nekaj, kar je nekako načrtoval Šuman. Napisala sem en odstavek o tem, torej v jari, leto in politika v letu 2009 je bilo to objavljeno in zagovarjam to idejo in zakaj je pomembno obiskovalcem uh, dati to priložnost, da si pogledajo to hišo. Za leto 2011 sem bila v odboru za proračun in videla sem, da so tam problemi in kar eh, resni. Imamo upravka z investicijo 60 milijonov. To je tisto, kar eh, imamo poprečno na leto za evropsko kulturo. To ni, ni pa ne pomeni nič nekako nasprotujoče za ta projekt, ampak glede na eh, proračun Evropskega parlamenta in željo po novi prioriteti, za katero je seveda eh, veliko razlogov, pa moramo razmišljati, kaj ti torej. Celoten proračun eh, lahko odstopa samo za en procent. V odboru za proračun zdaj razmišljamo eh, da bo proračun za parlament eh, nekaj, kar se mora gibati v okviru stopne inflacije, torej za dva odstotka bi lahko presegli. V biro parlamenta pa je predlog za proračun eh, parlamenta, ki bi lahko presegel za 5,2 odstotka. Vendar, če bomo v javnosti povečali torej, eh, povečali to zaskrbljenost da, pri ljudeh, da nas nič ne briga, kaj, eh, kakšna stiski so ljudje, potem bomo zašli v velike probleme. Danes v Študgart eh, eh, Zeitungu piše glede hiše v evropski zgodovini. Torej, gre za to, da bi zbrali 2,5 milijona evrov in zadeva izgleda, kot da imamo sredstvo na voljo, ne omejeno in ne pa, da bi morali varčevati. Tu moramo politično delovati. Če ne bomo pokazali tu neke politične občutljivosti, si bomo pridelali eh, še dodaten problem. Torej, če smo za to prioriteto, kar konceptualno sem, moramo eh, drugih, eh, pri drugih stvarih predlagati varčevanje. To, je moje, to so moje politične želje in v tej smeri imam probleme s svojimi kolegi kolegi, ki niso pripravljeni na drugih mestih varčevati. Moram to jasno povedati. V vseh poslanskih skupinah eh, se je treba o tem resno pogovarjati, ko eh, bomo pač sprejeli te nove prioritete in moramo biti pripravljeni na predloge za varčevanje. In pa še eno podrobno vprašanje. Poleg tega se mi zdi, da manjka poslovni načrt, biznesplan. Kajti, če imamo takšen projekt v mislih, moramo zadevo zelo dobro načrtovati, tako kot to zahtevamo od drugih projektov. In to, tu vidim, da je še nekaj odprtih zadev. Pri novih projektih seveda je nujno, da takšen biznes plan obstaja. Pri um, stroških, torej, ki so načrtovani na 13 milijonov, pa ste še odprti za razpravo, ste rekli. Po eni strani ste nam povedali, koliko delovnih mest bo še tam. To še ni čistočno izračunano, torej, ko gre za sodelavce in pa vodstveno osebje. Moramo pa vedeti, da mora biti tukaj neka minimalna meja, da bo zadeva lahko delovala. Torej, tu smo še odprti glede eh, tega, ampak te režijski stroški nas seveda zanimajo nek eh, jasni znesek mora biti predstavljen in brez poslovnega načrta je to težko. Potem, eh, čeprav so dobre razlogi za to dobro idejo, so pa seveda še drugi problemi povezani s tem, politični, kot sem omenila, in pomembno je, da najprej to odgovorimo in se potem začnemo odgovorno obnašati nasproti temu projektu. Naprimer, socialni demokrati so rekli, da 200, proračun za 212 moramo preveriti predno se odločimo za takšen projekt. Dobro, Hanno Takula. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan gospa predsedujoča najprej se zahvaljujem podpredsedniku martinezu martinezu da je danes tu med nami in čeprav sem profesor zgodovine in religij se mi zdi zelo zanimivo tudi ugotoviti zakaj je evropa prišla do tega da je do uh, ravni, do katere je prišla in uh, povsem imam veliko zaupanje v projekt, ki ste ga predvideli tudi v njegovo vsebino. Menim, da bo verjetno eh, predstavljena francoska revolucija in razne druge zelo pom, zelo pomembni dogodki v zgodovini. Skratka, vse tisto, kar predstavlja dodano vrednost za Evropsko unijo, hkrati pa eh, projekt, ki ima vrednost tako eh, z praktičnega eh, vidika kot tudi gospodarskega vidika. Se tako, tako bomo lahko imeli v to zaupanje, da bo prišlo tudi do donosa v te od te naložbe. E, tu je glavni oris te zgodovine. Mislim, da se moramo zlasti zediniti glede bistvenih elementov in če bomo sprejeli tako zavezo, ker bo to predstavljalo dodano vrednost, pa tudi posebno vrednost za vidika evropske povezave, pa bo potrebno še vedno imeti na umi, umu tudi finančno razsežnost, zato da bomo znali poiskati ustrezna sredstva v evropskem proračunu. Potem pa tudi glede same vsebine te hiše evropske zgodovine, tudi glede tega sem prepričan, da bomo o tem lahko tudi še v nadaljevanju razpravljali, tudi še z drugimi sogovorniki in drugi nam bodo morda tudi lahko pomagali priti do vseh odgovorov na ta vprašanja. Ne moramo vedno reči, da znamo vse bolje kot drugi. Znati se moramo posvetovati tudi z drugimi, zato da spodbudimo nadaljni napredek tega projekta zlasti na tehnični ravni. in v okviru uh, svojega prispevka želim podpreti tudi jaz uh, ta projekt in za mano je tudi moja politična skupina. Hvala lepa. Še trije poslanci so se prijavili k besedi, kolego Bernh. <clears throat> Dziękuję. Na początku co do, co do idei. Myślę, że powinniśmy wszyscy. Hvala lepa. Najprej naj začnem pri sami zamisli. Mislim, da se moramo vsi zavedati, kakšna je sedanja stvarnost eh, v okviru Lizbonske pogodbe, ki pomeni eh, prav gotovo drugačno situacijo kot v preteklosti. Prišlo je do več pobud, tudi državljanskih pobud, odkar velja pogodba. Zato moramo zlasti znati umestiti eh, to hišo evropsko zgodovine v eh, pravi kontekst, kar je bilo tisto eh, najzanimivejše z vidika zgodovine, filozofije preteklega razvoja in dogodkov. Eh, potem eh, zgodovina totalitarnih režimov in vsega zla, ki je bil s tem povezan. Hkrati bomo morali znati biti tudi dovolj pogumni, da bomo predstavili eh, oziroma dali mladim generacijam pravi kontekst, kajti zgodovina ima določene skupne vrednote. Proces tega povezovanja še vedno ni pravzaprav omogočil, eh, da lahko resnično rečemo, da so se stvari že obrnile na bolje. In eh, ta projekt je potrebno eh, še bolj promovirati znotraj Evropske unije, pa tudi znotraj Evropskega parlamenta. Mislim, da politične, zgodu, politične skupine o tem projektu še ne vedo dovolj. To bi bilo prav gotovo potrebno. Kar pa zadeva samo hišo evropske zgodovine, tu menim, da je potrebno prehoditi celo pot, narediti je potrebno ta muzej z eksponati privlačnega. Eh, in tudi v celoti, ob tem, da se naslonimo na izkušnjo naprimer najuspešnejših muzejev, kot je muzej o komunističnem terorju v Budimpešti, ki opozarja na določen kontekst z eksponati, ki pritegujejo na tisoče obiskovalcev vsako leto. To je na primer privlačnega muzeja, ki opozarja na vsebino in tudi na obliko, ki v obliki, ki je zelo privlačna. Potrebna je politična podpora in eh, več govornikov je govorilo tudi o finančni razsežnosti in eh, tu ne gre samo za eh, nekaj, kar je moč umestiti samo v letni proračun, vendar ko bomo Eh, to zagnali, bo potrebno še nadalje razpravljati o finančnem vidiku eh, bolj dogoročno za naslednjih nekaj let, pet ali šest. Hvala lepa. Euh, Hvala, gospa predsednica. Ne bi šla nazaj na vsebino projekta in eh, celotnega projekta, tehničnih vidikov, kajti vse to je bilo zelo eh, dobro narejeno. Predstavitev, ki se nanaša, eh, ki je sprožila vprašanja eh, disk, eh, diskutantov. Tu seveda vemo, da gre za pomembne finančne implikacije zlasti v sedanjih razmerah. In kritične pripombe bodo prav gotovo prišla s strani parlamenta ali pa držav članic. Zato eh, je eh, potrebno razpravljati o tem vidiku. Vsakokrat, ko smo pred tako pomembnim projektom, kot je ta tu pred nami, je eh, vedno potrebno znati nekaj prepričljivo predstaviti. Znati moramo povedati razloge, zakaj smo projektu naklonjeni in če bo prišlo do razprave o projektu, bomo morali znati tudi dobro argumentirati to zadevo. In tak projekt, to vrstni projekt je potrebno, je potrebno narediti usporedno s pedagoškim projektom. Tak pedagoški projekt ga mora spremljati in sicer ga nameniti vsem poslancem, evropskim poslancem, vsem potencijalnim zainteresiranim stranem, eh, s tem, da se nadgradi eh, projekt z različnimi zgodovinskimi, znanstvenimi in drugimi vidiki. Hvala za uvodne besede gospodu Martinezu. Eh, čisto na kratko menim, da Evropa ni le seštevek nacionalnih zgodovin, je tudi sui generis v zgodovinskem razvoju in tudi v kulturnem smislu in prav je, da dobi eno tako ustanovo, kot je Hiša evropske zgodovine. To govorim tudi kot član eh, parlamentarnega eh, delovne skupine za spravo evropske zgodovin, ki deluje v Evropskem parlamentu in tudi tam si prizadevamo za podobne cilje, za oblikovanje evropske skupne evropske dimenzije, oblikovanje bolj skupne evropske zavesti. Eh, ta inštitucija seveda ne bo prikazovala zgolj temnih plati naše skupne zgodovine, mora prikazati tudi svetle plati, tako da, bodo, eh, zlasti, eh, da bo imela zlasti pozitivni vpliv na mlajše generacije. Hvala. So, ja, Dobro, zdaj pa Miguel, citi na vrsti. Najlepša hvala. Poskušal bom na kratko odgovoriti na vaše pripombe. Kot prvo bi se vam zahvalil za vašo podporo in moram povedati, da obstaja določena napetost in eh, gospa Triple, torej je ena redkih članic parlamenta, ki je v bistvu objavila članek, eh, ki je pomemben, ga imam v svojim um, dosjeju. Rej, to so ljudje, ki so informirani, so ljudje, ki uh, so v podporo in ki nam pomagajo najti odgovor. Gospodu Kavadi, No, mislim, da smo vendarle precej prepoznavni, da se nas eh, kar precej vidi. In moram reči, da ste me resnično ganili s tem, kar ste povedali. To je bilo zelo iskreno, namreč ravno tisto, kar želimo mi sami povedati kolegom, poveste mnogo bolje od nas. In upam, da bomo lahko v bodoče računali na vas, kajti eh, to sporočilo posredujete dosti bo, celo boljše kot eh, mi sami. Spregovorili ste tudi o vlogi eh, gospoda Pöteringa v tem. In Eh, biro, eh, predsedstvu sem rekel, niso vedno vsi zadovoljni s tem, kar povem. Namreč Peterin, ki igra občudovanja uredno ulogo vsem tem in vendarle tega ne potrebuje, uživa veliko spoštovanje tako v svoji eh, deželi kot tudi v parlamentu in na mednarodni pozornici. Trenutno se ukvarja z nečim, z dejavnostjo, ki ga fascinira. Temu tudi jaz imam tak take občutke. Vsi vemo, gre za to fundacijo. Dejstvo je, da tega tu sedaj ne potrebuje, vendar eh, se je tako močno angažiral in sijajno angažiral. In eh, do, to eh, govorim zlasti tistim, ki Pöteringa nimajo za somišljenika, In pogosto sem že povedal, da eh, ima tudi prednost kristjanov, kajti eh, oni imajo na voljo večnost, medtem ko eh, mi drugi eh, se moramo ukvarjati bolj z, dolgoroč, z srednjeročno eh, vizijo. Vendar eh, moram reči, da sem z tega vidika pravzaprav celo nekoliko ljubosumen nan. Potem romunski prijatelj ki je govoril o vrednotah, pa tudi gospa Hannibal, ki eh, tu sproža zelo zanimiva vprašanja v tej razpravi. In gospa Hannibal, treba je reči, med eh, cilji in med preprekami, na katere naletimo, so najrazličnejše ovire. E, in sicer so tu socialisti dveh kategorij. Tu so tisti, ki so proti, proti projektom in tako dalje. In to lahko zaznamo v nekaterih skupinah, naprimer, in kajti prav gotovo je veliko e, vaših e, ljudi, ki so ki niso naklonjeni temu projektu, ki so celo sovražno nastrojeni. In ko se razpravlja o tem, so enostavno proti temu in zelo dosledno proti, vedno proti. In sicer za to najdejo različne argumente, potem mobilizirajo ta namen medije. Zakaj? Zato, ker je lažje mobilizirati medije v tej smeri, kot pa v drugi smeri, v obratni smeri in govorili ste tudi o e, medsebojni aktivnosti, interaktivnosti in o sami vsebini. Glede vsebine bi si želel, da bi e, se lahko pogovorili tudi s Tajo, direktorico muzeja. Ta bi vam lahko predstavila v polni meri ta projekt. Osebno pa mislim, da ta stalna razstava, za to stalno razstavo bomo potrebovali politično neutralnost. Obstaja velika zavezanost z vidika vrednot, politično gledamo pa neutralnost čez cel spektr. Čez cel spektr, kar ne zato, da bi hoteli računati tudi na tiste, ki so proti projektu, vendar prek takega pluralizma lahko pridemo do usmeritve zlasti, ki se bo nanašala na, na začasno razstavo. In eh, za nekatere skupine se zdi zlasti pomembno, da se naprimer govori o zgodovini žensk v eh, zgodovini Evrope, drugi spet mislijo, da je relevantnejše govoriti o kristjanizmu, o krščanstvu v Evropi in tako dalje. Potrebno je eh, vzajemno spoštovanje enih in drugih, da bomo znali to predstaviti. Vendar seveda v okviru razumnega konteksta ali pa tu so tudi zeleni, naprimer, z njihovimi možnostmi, ki bi lahko predvideli posebno razstavo o, naprimer, jedrski energiji. Zakaj pa ne? Tudi to si lahko zamislimo. In moram reči, da sem zelo zagred zlasti za ne stalne razstave, kajti to je lahko ključni instrument za to interaktivnost muzejev hkrati tudi naprimer domov kulture, univerzami in tako dalje. Zelo veliko univerz je zainteresiranih in kot vemo, je zelo veliko možnosti, ki jih sedaj imamo zaradi, eh, zaradi interneta in tudi univerze želijo slediti muzejem, kaj se dogaja v muzejih. Tako da mislim, da je to lahko zelo relevantno tudi z tega vidika. To, kar je povedala gospa Tripel in naj še enkrat ponovim, v kolikšni meri jo spoštujem. Razumem, razumem jo. Verjetno eh, se je znašla tudi v neke vrste osebnem na vzkrižju glede na eh, druge, ki jih predstavlja in mogoče je drugim lažje se eh, tu znajti. Tisti pa, ki so na proračunski strani, pa spoštujejo projekt, eh, bodi si na področju kulture in tako dalje, morajo jasno upoštevati proračunsko razsežnost. Potem je bilo govora tudi o poslovnem načrtu. Ta eh, načrt ste tudi omenili. Eh, ta je, priprava tega načrta je v teku in v nekaj tednih, v nekaj dnevih oziroma tednih bo to nared. Osebno moram reči, da se s tem nisem ukvarjal v to eh, nisem vključeval. V to vrstnem projektu je včasih zlasti težko tistim, ki so zelo politično usmerjeni in ki razmišljajo zlasti za vidika poslovnih načrtov. Seveda to tudi potrebujemo. Vendar, kot je povedal gospod Kavada in jaz, drugi se bodo s tem ukvarjali, Eh, celo ta termin, business plan, poslovni načrt. Že to morda ni najbolj umestno, kajti ne ukvarjam se s plani, pa tudi ne s posli. To je tisto, kar sem želel povedati zlasti gospej Tripl in nekaterim drugim. Sicer pa je to, kar me zlasti zanima je, da tu ni nobenega blefa, če, sme, če smem reči, da so stvari povsem jasno. Tako enostavno je oblikovati proračune in tako dalje, vreči na mizo eh, številke in reči, to bo stalo 7 milijonov eh, naprimer, ali nekaj takega. Tako lahko bi bilo reči tudi, projekt bo stal 15 milijonov, pa vemo, da bo stal 16, vendar napišemo 7, ker bo to laže sprejemljivo, ko pride pride do, ko bo prišlo do sprejemanja teh številk. Vendar za mene je najpomembnejše to, da številke, o katerih govorimo, da so realistične številke. 60 milijonov, ali je to zelo pomembno? Je pomembno. Vendar kaj pa to pomeni za vidika evropskega proračuna? kakšen pa je proračun za pisarno, ki, ki jih vzpostavljamo. Če govorimo samo naprimer o parlamentarnih eh, pisarnah, ki jih imamo v dveh, treh mestih eh, eh te eh, države ki, in ki jih potrebujemo za komunikacijo. Preverimo to, kako je, ali gre za 60, 16 ali za 600 feeling that you are talking about a lot. But you see, my experience with culture is that. In ko pride do kulture, je vedno vse predrago, pa tudi ni časa za to. Vedno so druge prednostne naloge, vedno so druge prioritete, ki so pomembnejše. Če pa te vrednote ne vzamemo kot za tisto pravo prednostno nalogo, potem enostavno nas ne bo in uh, se v to ne moremo vključiti. Še nekaj je, uh, kar me na nek način draži in to je vprašanje medijev. Mediji se bodo seveda nujno pojavili, pojavljajo se vsak dan. Tako glede vprašanja uh, tega, ali zaslužimo preveč, uh, in tako dalje in tu navajajo številke, ki nimajo nič opraviti z realnostjo. Tako ne moramo delati, ne moremo biti talci medijev. Potrebno je seveda to upoštevati. Dejstvo pa je, da ne smemo dopustiti, eh, da sedaj pride do zamenjave enega eh, diktata oziroma diktature z drugo diktaturo, v tem konkretnem primeru diktaturo medijev. In to zlasti velja za tiste izmed nas, ki smo se pol svojega življenja borili za svobodo izražanja. In eh, še nekaj besed tudi. Borisu, ki Poljaki so tu prevzeli zelo pozitivno vlogo v tem projektu. In ena od oseb, ki je igrala ključno vlogo, je Marija Šmit, ki je direktorica Budimpeštaškega muzeja, o katerem ste govorili. In tu je tudi prisotna socialna usmerjenost v tem našem projektu. In včasih, ko poslušam eh, različne, različna razmišljanja, eh, se govori o tem, da eh, govorimo o vrednotah in tako dalje in da mogoče je tisto, kar je manjkalo, je morda več znanstvenega elementa in tako dalje. Naprimer, vključno S to proračunsko razsežnostjo. Vesel sem, da ste omenili ta muzej. Marija, na primer, ki je bila prisotna tudi eh, pri izbiri osebja za zadevni muzej. Da, prav imate, bom takoj končal. Samo še eno besedico, pozabil sem to omeniti in mislim, da eh, ste to vi omenili med vašimi komentarji. No, eden, eno od vprašanj, ki so jih sprožili eh, kolegi, je naslednje. Imamo tudi centr za obiskovalce v Evropskem parlamentu. In eh, redko omenjamo, koliko je ta centr že stal in še bo stal. Ideja pa je, da želimo zgraditi trikotnik centra obiskovalcev, muzeja in hemicikla. Ta trikotnik bi želeli zagotoviti. In muzej, to je odgovor na eno od vprašanj, ima prednost tudi eh, pred drugimi muzeji. Kaj ti veliko krat se potem vprašate, ali bo sploh kdo obiskoval muzej, nek drug muzej, ki ga bomo ustanovili. Tu pa je potrebno povedati, da milijon ljudi obišče vsako leto Bruselj in Evropski parlament, skupine, ki prihajajo tudi v lastni organizaciji. Zato bo muzej tako posebne vrste, kajti to bo praktično edini muzej, eh, ki bo eh, lahko užival eh, obisk tistih, ki pridejo v lastni organizaciji in želeli eh, bi narediti ta muzej za glavno platformo za turizem, za vse obiskovalce, ki prihajajo v Bruselj. Skratka, to bi bilo zagotovljeno in eh, kot pravi gospod Zver, se vsega tega v polni meri zavedamo. In kar moramo še ugotoviti in s tem bom sklenil, Želimo namreč ugotoviti, kakšne mehanizme bomo lahko v nadaljevanju oblikovali za izboljšanje formalne ali pravne podlage našega dela. Že na začetku sem povedal, če tudi sem bil na začetku nekoliko v zadregi s pričo mogočega pomankanja parlamentarne strukture v odločanju in podobno, so bili potem tisti, ki so mi rekli, bolje bo tako, da to poteka tako. Sicer bomo prišli do tega tradicionalnega odločanja v okviru svetovalnih teles in tako dalje. In Petering in jaz sva že biološka, biološko zavezana, <laughs> da odpremo ta muzej pred junijem 2014. In zato so razlogi, verjemite. Takrat bo že drug parlament, eh, ki se bo obnovil v 40-50 odstotkih in potem se bo začenjalo spet znova. Tako poteka graditev Evropske unije, ko se vrtimo v krogu, vrtimo v okviru, medtem pa globalni akteri napredujejo in napredujejo zelo hitro, prodirajo zelo hitro. Torej začnimo, zaženimo ta mehanizem in to je potem lahko ključna platforma, da Eh, zagotovimo parlamentarno sodelovanje, demokratično parlamentarno sodelovanje v projektu. In najlepša hvala vsem vam za vašo podporo. Dankeschön, Miguel. Also... Hvala lepa, Miguel. Če bi tako delali, kot običajno delamo, ne bi bili tam, kjer smo zdaj. To je jasno. In ker smo to vedeli, nismo tega naredili enako. In če bi z luks nagrado drugače ravnali, ne bi prišli daleč. Moramo pomagati idejam, da se uresničijo in to mimo uradnih legislativnih poti. Čeprav smo zakonodajni organ, pustimo te, si pustimo, da smo lahko ustvarjalni in da takšne ideje nekako prikličemo v življenje in potem seveda to parlamentarno spremljamo, moramo pa seveda eh, biti v sodelovanju z odborom za proračunom. Seveda tudi sama se nas poznam na poslovni načrt, ampak bodo drugi ljudje delali na tem. Seveda bomo drugič povabili še druge udeležence, da nam bodo povedali, kaj v sebini. Vsekakor, Miguel, pa tebi hvala lepa tudi za tvoje veliko navdušenje. Sa vidiš, da smo vsi za. Nekatere ljud, stvari pa so seveda take, eh, ki, kot jih je omenila Helga, eh, ki morajo biti še urejene in dobro podkrepljene, da bodo odobrene. Viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Vsekakor najlepša hvala, do naslednjič, ko se vidiva. Hvala lepa, dragi moj. <clears throat> Naslednja točka pa je evropski sistem evropskih šol. Uh, Hvala, eh, gospa predsedujoča. Ta projekt eh, pravzaprav je pomemben in zahteva tudi preliminarno delo, kar pomeni, da se morajo srečati vsi, eh, vsi relevantni sodelavci. Če bi in eh, želimo priti do poročila, ki bo predstavljalo zanesljivo analizo. Srečali smo se že z glavnimi akteri tega sistema, generalno sekretarko šolskih eh, evropskih šol, eh, potem tudi predstavnike profesorjev in Evropsko komisijo, ki je danes tu med nami in ki bo tudi imela besedo. Na podlagi teh pogovorov smo prišli do prepričanja, da bi, če želimo, eh, da bi evropske šole eh, se še naprej razvijale, da je potrebno si to zamisliti eh, tudi v okviru naložbenih dejavnosti, ne pa samo v okviru enega samega stroškovnika, kot je predvideno. In uh, tu so šole, tu so eh, sami učenci, ki potrebujejo dostop do kakovostnega izobraževanja v lastnem jeziku, zato da bi, ti otroci, eh, da bi se otroci lahko potem tudi dobro počutili v šoli. Pedagoški projekt, ki so ga razvila Evropske šole, je izjemno ambiciozen in zato eh, moramo delovati skladno z eh, dobro zastavljenimi cilji evropske eh, mature v lastnem jeziku učencev in dosega te eh, evropske mature, pa naj pomeni tudi potem privilegiran, privilegiran dostop do višjih šol na, eh, in visoke izobrazbe na, univerzi, eh, na univerzah. In poučevanje jezikov zlasti je tu v spredju, poučevanje v, v jeziku učencev, potem prvi tuj jezik, ki je Tu se lahko izbira med tremi jeziki, eh, angliščino, francoščino in nemščino. In v eh, takem uporabnem, eh, ta uporaben jezik je potem eh, tudi predmet eh, pouka v teh šolah v okviru zahtevnejšega programa. Eh, in to pomeni tudi več eh, kulturno in večjezično, večjezični okvir, kar je odličen vzvod za razvijanje eh, evropskega šolskega sistema, ki sloni na vzajemnem spoštovanju in razumevanju. Jasno je, da 50 let po rojstvu prve evropske šole mora sedaj ta koncept Eh, se mora ta koncept razviti v, in eh, ostati vir navdiha ob upoštevanju evropskega državljanstva, razvoja in mobilnosti. Tu sta zlasti dve eh, težavi, ki se pojavita in s kolegi bomo to obravnavali v tem poročilu, oziroma obravnavamo v tem poročilu in sicer gre za Eh, za eh, šolski eh, program in tu vse to pomeni zelo veliko breme za same učitelje in profesorje in šolski sistem predvideva, da so države članice tiste, ki napotijo potrebni učiteljski kader, ki potem poučuje v maternem jeziku vendar pa je potrebno v današnjem času stremeti tudi k eh, čim več prehrankom. Eh, tu je primer Velike Britanije ali Francije ki eh, jim je vse teže in vse bolj neradi napotujejo svoje učitelje. To je pre, torej konkretna težava. Napoteni profesori, ki jih plačujejo njihove države po posebni nacionalni lestvici, eh, tako da je potrebno predvideti sredstva, da bodo vsi ti učitelji prejemali enakovredno plačilo. In eh, kot vemo, je v mnogih državah, eh, so v mnogih državah plače učiteljskega kadra zelo nizke. In vse več je učiteljev, ki jih neposredno angažirajo same šole to pa, še, to pa pomeni še večjo, večje finančno breme za komisijo. Ta situacija je neugodna. Potrebno bo poiskati odgovore na ta finančna vprašanja, zato da bi prišli do ustreznega finančnega ravnovesja. V zadnjih letih eh, je bil trend eh, fiksni eh, proračuni, so 160 e-, e-, evrov za leto, leti 2010 in 2011. To pa pomeni velik problem za mnoge ustanove tako z logističnega kot pedagoškega vidika. Kako izboljšati mobilnost, mobilnost učiteljev, omogočati naprimer pobratenja med šolami in podobno. Potrebno je poskrbeti tudi za nadaljni razvoj evropskih šol in se prilagoditi zahtevam družbe, se usmeriti k uh, ustanavljanju uh, šol uh, tipa 2, torej tisti, ki lahko, eh, če dobijo soglasje, sprejeti učence, ne le učence uradnikov, eh, temveč tudi učence staršev, ki niso eh, uradniki v institucijah, ki pa živijo izven svoje države in ki morajo poskrbeti za ustrezno izobrazbo svojih otrok. In Gre za formulo, ki pomeni korak k resnično bolj vseevropskemu izobraževanju in poučevanju. To tudi pomeni, da je potrebno nameniti večjo avtonomijo šolu v okviru pogodb, ki to omogočajo v veliki meri, da lahko opredelijo lastne cilje in eh, Eh, s potrebnimi sredstvi za njihovo realizacijo. Več šol eh, tipa 2, pogosto so to majhne šole in povabljene so, da razmislijo o možnih prihrankih, pri stroških, zato da se potem lastni prihodki lahko povečajo. Zlasti eh, v primeru, naprimer, staršev ki niso uradniki institucij. E, to pomeni tudi določeno prožnost, ki jo bo potrebno zagotoviti. Dan danes je vse težje izogniti se e, temu, da se tega ne upošteva. Ne smemo tudi ne pozabiti, da je v vseh državah članicah izobraževanje oziroma šolanje brezplačno in uh, zlasti ko gre za potrebo, da starši zagotovijo šolanje svojih otrok. In eh, s pričo, eh, s pričo eh, finančnih ukrepov, rigoroznih finančnih ukrepov, je potrebno tudi vedeti, da ne smemo predvideti tu sistema, ki ne bo naklonjen to vrstnej usmeritvi in uh, glede šol uh, tipa 2 uh, eh, pa je to odvisno potem od pobude v samih državah. Gre za sistem, ki ga bo potrebno še spodbuditi, kajti že z vidika doseženih napredkov uh, je uh, to prav gotovo možnost. Tu bi želel omeniti še rekrutiranje v okviru tega sistema napotitev učiteljev sa strani nekaterih držav članic. Zato jih je, je, je potrebno spomniti tiste države, ki tega ne izpolnjujejo, da to storijo eh, brez nadaljnega in eh, prav gotovo bi lahko povedal še marsikaj, vendar bom zaenkrat ostal pri povedanem in upam, eh, želel bi si, da je ta projekt konkreten, da je koristen, zato da lahko razvijemo te evropske šole v prid vsem gre za otroke, tega ne smemo pozabiti. Eh, zato je potrebno se postaviti v službo izobraževanja in šolanja. Eh, to je eh, zelo pomembno z kulturnega vidika. In evropske šole so pomembne, so lahko zgled, pripravili smo osnutek in tu sodelujemo tudi še z vsemi drugimi poročevalci v senci. In uh, veselim se izmenjave eh, mnen, na vsak način pa lahko rečemo, da je bilanca tega projekta eh, sistema evropskih šol prav gotovo uh, pozitivna. Zato se bomo morali sedaj upreči zlasti v iskanje politične podpore držav članic, zato da jih pripričamo ne le v to, da je potrebno ohraniti ta sistem, temveč da gre za edinstven eh, izobraževalni sistem v Evropi, zato je potrebno zagotoviti kulturno identiteto eh, šolanja in poučevanja in eh, v to se morajo vključiti eh, izvorni govorci iz posameznih držav in eh, zato, da imamo potem spričevalo, maturitetno spričevalo, ki bo kakovostno spričevalo. Potrebno je tudi predvideti ustrezna finančna sredstva, da bodo lahko izpolnili svoje poslanstvo. Hvala. ich entsinne mich an zwei andere berichte zu Dve poročili smo že slišali, od, eden je od kolega iz Velike Britanije, ki so bila zelo sporna. Evropske šole, ko so bile ustanovljene, so bile preprosta zadeva. Danes s 23 jeziki pa je to malo težje izvesti ali pa se moramo vprašati, da, če so sploh še potrebne, da bi lahko rekli, da je evropska matura in to, kar so izdelale šole v zadnjih letih, nekaj, kar se mm, nekako širi. Mislim, da se moramo intenzivno ukvarjati s temi zadevami ne moremo nadaljevati preprosto v isti smeri. Torej, razmišljamo samo o teh 23 jezikih. Prvotno je bilo, da pač, eh, ko smo imeli šest držav, da se otroci šolajo v maternem jeziku, vendar ha, 23 jeziki, pa mislim, da to skoraj ni več mogoče, da bi evropske šole ohranili v tej stari obliki. Prvič, ker ni dovolj eh, otrok, da bi jih dali v posamečne razrede, po drugi strani, kot smo slišali, ni dovolj učiteljev, ni volje držav povsod ni ta volja prisotna. Dobro pa bi bilo, če bi imeli več učiteljev iz posameznih držav in da bi le ti šli v druge države in na ta način ugotovili, kaj pravzaprav Evropa je. To bi bilo lepo. To je bila moja krajša pripomba, zdaj pa eh, gospa Hannibal še. Yes, Hvala lepa. Popolnoma se strinjam z vami. Pred leti sem delala na tej temi in zato imam nekaj izkušenj. Težko je bilo. In zadeva je vedno težja, težavnejša. Če se prav spomnim, je bilo nekaj otrok, katerih starši so se odločili, da jih ne bi učili v maternem jeziku, da bi bilo bolj korisno za nje, če bi se učili v nekem drugem jeziku. Morda eh, nudimo preveč nekaj, kar ni potrebno, kar se otroci naučijo tako ali tako. Imam pa specifično vprašanje, ki eh, je bila, torej zadeva je bila prisotna že takrat in to je angliščina. Ne vem, kako so učitelji nastavljeni. V, v Združenem kraljestvu je to lokalnega značaja in če se želijo potem vključiti v delo kot drugod, da so napoteni drugod, je vprašanje, kako je z njihovim delovnim mestom. Zato se nekako izogibajo temu. Torej, če jih bo delovno mesto. Um, še čakalo. Angliščina pa postaja vedno bolj popularna in popraševanje za angliščino je večje kot za karkoli drugega. In eh, pomankanje učiteljev angliščine je, še, je bilo zelo aktualno takrat in zanima me, kakšna je situacija tej, o tej stvari zdaj. Hvala lepa za uh, gospodu Kavadu in za njegovo predstavitev. Vendar ta sistem mora biti sistem, ki deluje v obe smeri. Na eni strani smo soočeni s situacijo v inštitucijah, in sicer da te šole dobro delujejo, da so kreditirane strani nacionalnih organov, da eh, so spričevala v redu, da so delno financirane eh, strani, torej nacionalne strani. Seveda pa mora biti dovolj otrok, da lahko vse jezikovne kombinacije pokrijemo, vendar moje mnenje je, da moramo narediti pregled pregled tega, kolikšni meri so države članice sposobne te šole podpreti. Mobilnost je aktualna in ljudje se selijo iz ene države v drugo in drugo delovno mesto. In Popraševanje določene nacije po takšnih šolah je treba preveriti. Tu moramo pozvati države članice, jim povedati, da ta problem nekako zaznavamo, vendar strani držav članic pričakujemo več angažiranosti in sicer glede teh manjšin, ki želijo izkoristiti to priložnost Evropske šole. Gospod Kavada, izvolite. Najlepša hvala za vaše pripombe. Po svetovanju, prostite, bomo nadaljevali. E, hvala lepa za pripombe. V redu, hvala lepa, gospod Kavada, hvala kolegom. Zdaj pa še 14. točka. Imate kaj proti sklepom koordinatorjev? Potem ni nič, nihče nič, potem imamo še 16. točko, datum naslednje seje je 11. in 12. aprila, do takrat pa vam želim prijetno. Hvala tolmačem.